Mislite, Kajzer is going to vote with her? Eh? Gospode Kajzer bo tudi glasovala? Prav. Da, sedaj vse lepo in prav, gospode Kajzer. Imate kartico? Poslala sem asistentko, pravi gospode Kajzer. No, potem pa je še nekdo, ki ni glasoval. Konec glasovanja. Now, the first vote. The first vote is our torej, Prvo glasovanje gre za razrešnico za leto 2012, splošni proračun EU, Evropska komisija. To mnenje je pripravil gospod Kerenc, ki je trdo delal na tem mnenju. Imamo predlog spremembe številka 1 na kot stavko 6, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Mislim, da je to soglasno podprto. Naprava nekoga ne deluje. Kakorkoli že, soglasno sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o mnenju kot celoti, tako kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Bomo pa elektronsko preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. Čestitke, gospod Görens. The second uh, vote today. Drugo mnenje, spet mnenje gospoda Görnsa o razrešnici za leto 2012 splošni proračun EU 8, 9 in 10 ERS. Predlogov sprememb ni, tako da bomo glasovali kar o mnenju kot celoti, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Čestitke. Uh, the next report we are going Naslednje poročilo, o katerem bomo glasovali, je moje poročilo. Gre za vloge vlogo lastninske pravice, ureditve lastništva in ustvarjanja bogatstva pri izkorinjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju. Najprej 34. predlog spremembe. Ne se upravičujem, pravi predsedoči kompromisa. Za, prosim, dvignite roke. Dvignite roke, prosim. Preverimo elektronsko. That was very difficult to read, so let's do it electronically. Nisem dobro videl, tako da bomo preverili elektronsko. to indicate my show. You got your voting card? Imate svojo kartico? Take your time. ja, ja. Kar zamete si čas. Tako glasujemo. The vote is... Konec glasovanja. ste za, potem je sprejeto. Amendment 36. Prehajamo na predlog spremembe 36. Za. Proti. Prejeto. Še vzdržani se popravlja predsedujoči? Sprejeto. 37 za. 4. Preverjamo, glasujemo. Vote is closed konec glasovanja. Vi ste za, potem je sprejeto. Osemintrideset. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 39. Novi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi odstavek, predlog spremembe 40, za, proti, vzdržani. Glasujemo. Is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enainštirideset za proti vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainštirideset. Dvainštirideset. lahko v svežnju? Ne. 42 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe 43 za. Proti. Preverjamo. Glasujemo vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe. Tri. Imate ga na koncu. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 48 za, proti, preverjamo, glasujemo. What is closed? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 50 za, proti, preverjamo. vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar pa preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Aha, še dva glasova za. Sprejeto. 51 za. Elektronsko glasovanje glasujemo. Da, sem že napovedal, da bo elektronsko glasovanje, tako da bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali? glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, tole bo potrebno pa preveriti. Glasujemo. konec glasovanja. Vi dve glasujete z digom rok? Obe? Za? Sta? Aha, ni pomembno, zavrnjeno. 54 glasovanje po delih. To je zahteva skupina EKR. Prvi del celotno besedilo razen besed duly reflect the right to development, which, torej prvi del za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Se upravičujem, pravi predsedoči. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste si glasovali? Zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. ustni predlog spremembe 4. Tudi to imate na koncu glasovalnega seznama. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tem 6. Ne, ta je brezpredmeten. Sedaj imamo spet glasovanje po delih. Predlog spremembe 56. Prvi del za proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe B. Gospod Ponga za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe B. 59 za proti vzdržanje sprejeto. 61 za proti vzdržanje sprejeto. 62 za proti vzdržanje sprejeto sprejeto. 63 za, proti, vzdržani sprejeto. Šesti odstavek, prvotno besedilo. Ločeno glasovanje za, proti, preverjamo, glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 64. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. All voted. Ja. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog C. Kompromisni predlog sem MBC. Za. Proti. Preverjamo. but the socialists. <laughs> what is open? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 68. Za. proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. vzdržani. Sprejeto. Predlog sem v 72. glasovanje po delih. Prvi del. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svojega 76, za, proti, vzdržani, sprejeto. 78.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 proti, vzdržani, ne vidi se točno, preverjamo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 za, proti, vzdržanje, sprejeto. FEM 7 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Ustni predlog spremembe 5 zelenih za, proti, vzdržanje, sprejeto vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. FEM 8 za proti vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržanje, preverjamo. Tronsko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa Glasovanje po delih, predlog sem imel 84, Mičel, prvi del za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, preverjamo vzdržani spredo. Prvotni 16. odstavek za proti preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 87. Glasovanje po delih. Prvi del. To je zahtevala ELS za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. FM10, glasovanje po delih. To so zahtevali zeleni. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, vendar pa bomo preverili, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Fem dve. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani sprejeto. Tem 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 7 zelenih za, proti, mislim, da je bolje, da preverimo. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o FM4 za. Proti vzdržani, sprejeto. 7-9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, je to ok? Sedaj pa v svežnju za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog F za proti. Mislim, da je sprejeto. Preverimo, prav preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 20 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 za proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti. Vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 25. O, se pravičujem, pravi predsedoči. FMD smo spustili. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. FMC. Za. Proti vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 8. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? En glas manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. V svežnju 27 do 33 lahko do 32. Torej, 27 do 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še osnutek poročila, kot je bil spremenjen za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. ste si glasovali. Prav, konec glasovanja. Sprejeto. Za trenutek me je že zaskrbelo. Sedaj pa še predlog za resolucijo. Spet preverjamo elektronsko. Glasujemo. Najprej torej z dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Dobro, bomo pa elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. In sedaj še zadnje glasovanje. To je poročilo gospe Sardentini o spodbujanju razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju. Prvi odstavek, predlog sem je 25, za, proti, sprejeto. Lahko svežnjo? Ne. 26 za proti. Preverjamo in glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje po delih na zahtevo SND. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del. Za proti? Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Preverimo. Da. Prav, preverimo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe 29. Za, proti, zavrnjeno. Vse tako mislim. Da, zavrnjeno. 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za proti, vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe 1, ELS, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33, za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, za, proti, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog smo imeli 2 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 39, Fiona Hall, za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, vendar pa preverimo. Glasujemo. vsi glasovali. Konec glasovanja. Še enkrat ponavljamo. Glasujemo. Predlog spremembe 40. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za proti. Vzdržani sprejeto. 42 za, proti. Vzdržani sprejeto. 43 za, proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z enim glasom večine, 44 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto z enako večino. Ustni predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 46 je torej umaknjen, sedaj pa ločeno glasovanje, glasovanje pa v deli, glede 47, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi del. Drugi del torej. Kdo je za? Samo trenutek, da razjasnimo tehnične zadeve. Torej, drugi del je očitno brezpredmeten zaradi tega, ker smo tudi prvi del zavrnili. Ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 50. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Predlog 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 52 je bil umaknjen. Sedaj pa odstavek 24, glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Ne, preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 53. Za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 54. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo elektronsko. Mislim, da ne dvigujete rok. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. Večine. Predlog spremembe 55 in ustni predlog spremembe 4. Kdo je za? Ustni predlog spremembe 4 ni brezpredmeten. Torej glasujemo o predlogu spremembe 4. Kdo je za? Proti? Ni razvidno, raje preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 58. Kdo je za? proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog 60. Za. Proti. Vzdržani oziroma raje preverimo. Glasujemo. What everyone done? What is closed? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 59. Kdo je za? Proti? Mislim, da je predlog sprejet. Predlog spremembe 61. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog 63. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 62. Za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 64 je brezpredmeten, 65 ga je za, proti. Raje preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom večine. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Mislim, da je predlog zavrnjen. Ne preverimo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti? Preverimo elektronsko. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Lahko sedaj glasujemo o svežnju. Do 74. Od 67 do 64 bi lahko glasovali v svežnju. Torej, tudi do 75 se strinjate? Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe številka 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne navedbe. Glasujemo vse do kompromisa 1. Dobro. Torej od predloga spremembe 1 do kompromisnega predloga 1 v svežnju. Kdo je za? Vključno s kompromisnim predlogom 1, da. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Ustni predlog spremem besedam. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremem B11. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 12. Kdo je za? Proti? Preverimo. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. Predlog 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 14. Za? proti. Mislim, da ni razvidno. Preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Sedaj glasujemo o predlogu 15. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Predlog 16. Prosim vas, da dvigujete roke. Da je proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 17. Kdo je za? proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Predlog 23. Kdo je za? Proti. Pa preverimo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila, kot je bil spremenjen. Najprej z dvigovanjem rok. Kdo je za? oziroma preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke gospej iz Argentini. Najlepša hvala. Ladies and gentlemen, shall we re... Spoštovane dame in gospodje, ponovno strnimo vrste in nadaljujmo. Čaka nas zelo zanimiva izmenjava mnenj. Gre za temo, o kateri, vsekolikor se spominjam, še nismo razpravljali v tem odboru. sicer gre za humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v namene zaščite otrok. In z nami je pogumna gospa z Argentini, ki bo vodila naš spopad s to temo predstavila bo nekatere nove politike, ki bodo za Evropsko unijo zelo pomembne. Gospa Sargentini, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsedujoči. Jutri poteka mednarodni dan proti uporabi otrok vojakov. In gre za priporočilo sveta priporočilo Evropskega parlamenta svetu in eh, to upoštevamo tudi v luči mednarodnega dneva proti uporabi otrokov vojak, vojakov. Ta odbor torej um, predlaga, da se ukvarjamo z vlogo otrok v oboroženih uh, spopadih, predvsem v navezavi na vlogo oboroženih nedržavnih akterjev. Naprimer, tu imamo v mislih uh, vojsko LRA, gospodovo uporniško vojsko, tu gre za vlogo otrok kot vohunov, kot uh, vojakov, kot žrtev spolnega nasilja. Gre za vprašanje, kako se soočati tako z oboroženimi nedržavnimi in državnimi akteri, kako jih torej pozvati, da upoštevajo etične dogovore, da otrok v oboroženih spopadih ne bi uporabljali. Koliko razumem, gre za temo, o kateri je razpravlja posebna organizacija, to je Ženeva Kol. Podpirajo Ženevski kanton v Švici in ta organizacija uživa veliko podporo tudi v Evropi. Organizacija si prizadeva, da bi razpravljali o vlogi otrok v oboroženih spopadih, da bi preprečili njihovo navačanje. In mislim, da bi bilo dobro, če bi svet ministrov, kot tudi podpredsednica in visoka predstavnica Catherine Ashton, se seznanita s tem procesom in si prizadevata mm, k sklenitvi širšega sporozuma o prepovedi vključevanja otrok vojakov v oborožene spopade. Mislim, da je to srž naše pobude. Um, like to... Najlepša hvala, gospa Sargentini. Sedaj pa predajam besedo kolegom. Gospod Cortez Lastra señor presidente, hablo en nombre de, de Norbert Nosser, que es el sado de este, de este informe. Najlepša hvala predsedujoči v imenu gospoda Norberta. Govorim, kaj ti on je poročevala so vse in ti za SND. Menim, da imamo dobre razloge, da smo zaskrbljeni na tem področju. Prav tako naj povdarim, da so po njegovem mnenju pobude na tem področju smiselne in jih je treba pozdraviti. Torej gre za izključitev otrok iz um, oboroženih spopadov. Tudi ideja visoke predstavnice za otroke oboroženih spopadih v okviru OZN je zelo dobra ideja. Prav tako želimo zaobjeti v ta dialog tudi tretje države, zato da bi preprečili in zaščitili mladoletnike, torej mlajše od 18 let. Nasplošno se strinjamo o stališči gospe Sargentini, ki jih je predstavila v svojem poročilu. Najlepša hvala. Um, Najlepša hvala, Ricardo. Bi še kdo rad kaj prispeval? Marija? Linc? Najlepša hvala, ime mi je Marija Linc in delam za DG Eko pri. Evropski komisiji. Gre za direktorat, ki se ukvarja s civilno zaščito. Pozdravljamo to poročilo. Oboroženi spopadi so eden izmed ključnih izzivov na področju med spostovanja določb mednarodnega humanitarnega prava in otroci so eden najbolj ranljivih skupin v obrženih spopadih. DG Eko si je v preteklih letih prizadeval za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in zagotavljanja otrok vojako, tako ko gre za državne kot nedržavne akterje. Trenutno podpiramo dva, dva prizadevanje, ki se nanašata na širjenje mednarodnega humanitarnega prava. Prvi projekt se nanaša na mm, prizadevanje rdeče. Rdečega križa, drugi pa na omenjeni program Geneva Call. Želimo okrepiti zmogljivosti za usposabljanje in obveščanje za vojaške sile, kot tudi za nedržavne akterje v Iraku, Kolumbiji in Demokratični republiki Kongo ter v drugih križnih žariči, žariščih. V skladu s programom Call eh, predvidevamo usposabljanje mm, nedržavnih akterjev v Sudanu. DG Eko je prav tako podparil še en projekt Ženeve Kol v sklopu proračuna za leta 2011. Oblikovani so bili programi za izobraževanje indijskih in kolumbijskih akterjev na področju mednarodnega humanitarnega prava. Prav tako je šlo za ukrepe na okupiranem palestinskem območju in v Somaliji. Več kot polovico sredstev nam namenjamo kritičnim območjem in 12 odstotkov sredstev tudi posebnim organizacijam, ki se nanašajo na zaščito okrog otrok. Več milijonov eh, evrov smo v preteklem letu namenili takšnim prezadevanjem, prav tako smo zagotovili 44 milijonov za UNICEF za program reševanja otrok. Sredstva za zaščito otrok so torej večja, kakor um, sredstva, ki so namenjena nekaterim drugim skupinam. Vedno namreč v svojih prizadevanjih upoštevamo zaščito otrok. Najlepša hvala, gospod Sargentini. Bom prosil, da zaključi. Izvolite. Moja no, zaključna pripomba bo torej prav tako kratka. Če morda kdo ima idejo, kako izboljšati poročilo, vas vabim, da podate pripombe, torej izboljšave. Rok je jutri do petih, torej je zelo kratek. Gre za priporočilo in torej tudi sam postopek nekoliko drugačen. Mislim, da v tem priporočilu Evropski parlament torej, res obeležuje svetovni dan UZN um, zaščite otrok. Nalaga tudi moral, nalogo spoštovanja moralnih načel um, svetu in tudi podpredsednica komisije Catherine Ashton naj torej podpre nedržavne akterje pri zaščiti otrok. Najlepša hvala. Veronik, želite besedo? Da, hvala. Gospa Sargentini, v odboru AFED smo glasovali o poročilu o mučenju. Osredotočali smo se tudi na mučenje otrok. Gre za mučenje, za a, eh, neostrezno rokovanje z otroki in tako dalje. In tam imamo tudi več priporočil za komisijo, za mednarodne organizacije, za delovanje na lokalni ravni in tako dalje. To besedilo je dobro pripravljeno. Um, uh, Najlepša hvala. Kot je omenila tudi Judit, vam moramo omeniti, da je rok za vložitev predlogov sprememb 12. februar ob 5. popovdan in glasovanje bo potekalo 3. marca. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo s točko na dnevnem redu številka 19, ki je prav tako zanimiva. Um, I'd like to, dear colleagues, uh, welcome representatives of the... Spoštovani kolegi, pozdravljam predstavnike um, knjižnic brez meja, ki bodo z nami delili svoje obširne izkušnje. Na področju humanitarne pomoči v več kot 20 državah po svetu mislim, eh, da bomo tako lahko zagotovili podporo evropskih poslancev za pomembnost branja. Tudi številni strokovnjaki na področju humanitarnih pravic in bravci oziroma književniki so podprli to pomembno pobudo. Tako da prosim gospoda Lašala, da prezame besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala poslanci in poslanke. Knjižnice brez meja je nevladna organizacija, ki je nastala leta 2007. Eh, ustanovil je Patrik Ven, ki bi moral biti tukaj, ampak nekako potuje med Francijo in ZDA in danes nažalost ni imel časa, zato se opravičuje. Sam sem eh, član upravnega odbora knjižnic brez meja in že od začetka delovanja organizacije eh, sodelujem pri projektu. Na kratko bi rad predstavil ta projekt, našo organizacijo. Osredotočil se bom na eh, posamične projekte, ki so trenutno v spredju. Bil sem veleposlanik Francije na Haitiju in eh, knjižnice brez meja so prvi projekt izvedle prav na Haitiju. Šlo je za donacijo eh, knjig, 20 tisoč knjig, ki smo jih podarili Haitiju. V Franciji in tudi v številnih drugih državah se pogosto dogaja, da ko tako doniramo knjige državam eh, tretjega sveta, doniramo toliko knjig, kot jih pač lahko zberemo in ko te knjige eh, prispejo v nek kraj, ni dobene strukture, Eh, in učinkovitost ni ravno visoka. Knjižnice brez meja nikoli ne pošiljajo knjig, brez da bi predtem stopile v stik z tistimi, ki bodo knjige dobili, eh, knjigarnari, eh, bibliotekari in tako dalje. Knjige odražajo potrebe teh bibliotekarjev. Pri tem sodelujejo velike francoske Eh, knjižnice in tudi druge. Eh, na voljo imamo približno 300 tisoč knjig. Na ta način se lahko odzovemo na ustrezne potrebe, eh, koordiniramo in doniramo primerne knjige. In to na razumen način. Knjižnice brez meja so k tej osnovni dejavnosti dodale še druge dejavnosti, naprimer eh, usposabljanje bibliotekarjev. Na začetku leta 2010 se je na Haitiju zgodil potres, veliko ljudi je bilo razseljenih, živeli in še vedno živijo v eh, begunskih taboriščih. Knjižnice brez meja so poskušale vzpostaviti knjižnice za te osebe. Zbrali smo finančna sredstva, zato da bi ustvarili majhna kulturna središča v eh, nevarnih prekarnih razmerah. Ta središča so zelo učinkovita in številni eh, haitiški otroci imajo možnost uporabe knjig v teh knjižnicah. Te izkušnje so knjižnice brez meja privedle do ponovnega razmik, razmisleka o eh, začetnem pristopu. ne gre za eh, kulturni razvoj. Uporabljamo namreč načela nevladne organizacije in knjižnice brez meja želijo najranljivejšim skupnostim dati ustrezna orodja, da spremenijo svoje okolje. Želimo omogočati dostop do kulture, izobraževanja, kar je bistvenega pomena za razvoj v tovrstnih skupnostih. Prizadevamo si za izpolnitev eh, razvojnih ciljev tisočletja. Ne zgolj na področju kulture, ampak tudi na drugih področjih, naprimer eh, zdravja. Ta eh, razširitev našega mandata je privedla do revizije knjižnic brez meja. Knjižnica je ponudnica blaga, vsebine. Gre tudi za delovanje v naj revnejših državah, kjer razvijamo tudi digitalno tehnologijo. Osredotočamo se na potrebe teh držav in skupnosti. Knjižnice brez meja prevzemajo eh, pedagoška eh, orodja Kanske eh, akademije in eh, razvijamo tudi posebna orodja za frankofonski svet. Ta orodja se ne uporabljajo zgolj Eh, na ravni profesorjev, raziskovalcev, študentov in učencev. Ne, splošna javnost se lahko zanima za njih, eh, zdravniki, pravniki, tudi poslovneži. Eh, v državah, kjer je naprimer dostop do interneta problematičen. Knjižnice brez meja dajo na voljo orodja, ki podpirajo razvoj takšne tehnologije, tam, kjer to vrste tehnologije ni ponujamo sodobno tehnologijo in to v najodaljnejših regijah držav, v katerih delujemo. Razen teh tradicionalnih funkcij, knjižnic eh, in sodobne tehnologije, pa knjižnice brez meja, knjižnice vidimo kot kulturno središče, kjer ljudje gradijo znanje, kjer izmenjujejo mnenja, gradijo kritično mišljenje, politiko pogovarjamo se o revščini, o humanitarni pomoči na Haitiju, v Siriji, eh, gre pa tudi za dostop do informacij. Knjižnice so varovana območja, kjer eh, lahko imamo dovolj časa za razmislek, za izobraževanje, za pogovor. Zato eh, knjižnice brez meja uporabljajo vse različne tipe knjižnic, univerzitetne knjižnice, šolske knjižnice in druge tipe knjižnice, naprimer mobilne knjižnice, potujoče knjižnice. Knjižnice, ki jih lahko uh, prestavimo glede na potrebe. Knjižnice brez meja se borijo proti uh, digitalnemu razdrobljevanju. Razen teh dejavnosti, pa knjižnice brez meja sodelujejo tudi pri gospodarskem razvoju države, v kateri sodelujemo. Podpiramo naprimer razvoj eh, lokalnih knjižnic in knjigar. Poskušamo sodelovati tudi eh, z mm, lokalnimi proizvajalci in izdajalci knjig obenem pa poskušamo nadgraditi in izboljšati eh, finančni in eh, strukturni sistem v državi. V Kamerunu, naprimer, knjižnice brez meja spodbujajo mikropodjetja eh, na področju kulture. Knjižnice brez meja so nastale leta 2007, kot sem dejal danes predstavljamo 27 zaposlenih, 300 prostovoljcev, 1,5 eh, milijona proračuna, 70 odstotkov lastnih sredstev in zasebnih sredstev, 30 odstotkov pa je sredstev z naslova javnih institucij, institucij, kakršna je Evropska unija. Poleg tega imamo urade v. Eh, štiri večjih državah, v eh, Belgiji, v ZDA in drugot. Poleg tega pa si prizivamo za to dvojno politiko. Soočamo se z nujnimi situacijami, eh, imamo pa tudi dolgoročne načrte. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem. kot je kristjan dejal in kot nam je povedala Eva Žoli, ko smo se srečali na mednarodni konferenci o eh, nujni kampanji branja. Bomo danes govorili o programu Ideas Box. Gre za dostop do informacij, dostop do kulture in uh, gre tudi za humanitarni program. Kako je ta program nastal? Mi nismo humanitarni delavci, kot je dejal Kristjan. Prizadevamo si za dolgoročni razvoj na področju eh, kulture in človeških virov. Ampak hitro se je zgodilo, da so naši partnerji zaprosili za pomoč tam, kjer smo delovali. Imeli smo knjižnice pod eh, šotori, odrasli in eh, otroci so tam lahko dostopali do knjig in informacij. Ampak zgodilo se je nekaj, česar nismo pričakovali. Ti centri so postali pravi zbirni centri, kjer so se ljudje zbirali, eh, kjer so imeli dostop do varovanega območja eh, in kjer so se lahko preprosto pogovarjali. Tudi eh, različne organizacije, zdravniki brez meja, Save the Children, Rdeči križ, vsi so tja prišli in z nami govorili o tem. Naša sposobnost branja, komunikacije, izmenjave mnen je to, kar nas dela eh, človeške. Humanitarne težave pa na nek način dehumanizirajo človeka, razčlovečijo nas. Zato smo pripravili mednarodno kampanjo, Eh, nujnost branja, zato da bi govorili o vprašanjih v zvezi s tem. V zvezi s to kampanjo pa smo poskušali eh, najti rešitve na ta vprašanja. Dizajner Filip Stark, ki nas je spremljal na tej poti, ki je sodeloval pri razvoju eh, medijateke, prenosne eh, knjižnice, smo razvili Ideas Box. Eh, te podobe vidite na prosojnici. Gre za kulturni prostor, multimedijski prostor, ki omogoča dostop do interneta, široko poslovno povezavo, številne računalnike, omogoča dostop do številnih knjig v digitalni obliki, več kot 5000 knjig v digitalni obliki, obenem pa spodbuja uh, ustvarjalnost za te skupnosti, ki so pogosto izgubile vse. Takole je videti ta center, ki je izjemno modularen. To pomeni, da lahko ustvarimo nek normalen prostor za ljudi, ki so izgubili vse. naj na kratko povem, kje smo in kam gremo. Prve IDS box smo spostavili v uh, Ruandi in Burundiju, kmalo pa jih bomo spostavili tudi v Rodani in Libanonu. Vem, da časa ni veliko, tako, tako da eh, moram malo pohiteti. Naj povem, koliko stane IDS box. Tiste osnovne potrebe so najpomembnejše, pogosto pravimo. Takšen je pregled stroškov. 15 dolarjev na uporabnika, kar je precej eh, nizek strošek glede na učinkovitost tega orodja. kaj želimo storiti tem skupnostim, ki pogosto nimajo dostopa do informacij, nimajo dostopa tradicionalnih orodij, obenem se soočajo eh, psihosocialnimi težavami, veliko je traum, traum zaradi tega, ker so izgubili vse, eh, veliko je tovrstnih težav in ravno zaradi tega poskušamo ponuditi eh, osnovno infrastrukturo knjižnice. Knjižnica lahko zagotovi kontinuiteto med eh, neko uh, nujno situacijo in uh, razvojem, vrnitvi k normalnemu. V Siriji, v Jordani, v Libanonu, na Haitih, uh, v centralni Afriki in drugot lahko IDS Box odigra uh, vlogo kontinuitete. Hvala. Najlepša. Hvala deset minut še imamo, preden nas bo obiskal nekdanji predsednik eh, Južne Afrike. Vem, da želi ti Sperman besedo. Izvoli, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za te informacije. Sploh nisem vedel, da ta projekt obstaja. Zelo zanimivo. Imam kratko vprašanje o tem brez doma. Lahko poveste kaj. 85 eh, eh, odstotkov Eh, težav je v revnih državah. Veste zakaj, veste kakšni so razlogi. Kaj menite o tej pobudi, ki je eh, odlična, kako se znotraj te pobude eh, soočate z vprašanjem revščine? Oh, Oui, j'ai beaucoup admiré. Gospa de Kaiser, ta pobuda se mi zdi izjemna. Veliko sem prebrala o tem, našla sem tudi fotografijo Stefana Hesela, eh, mojega prijatelja in vse to me je izjemno razveselilo. Ko sem bila v Siriji, sem tam eh, videla, da tudi UNICEF deluje v Damasku, ampak težava eh, Sirije je ta, da je veliko notranje razseljenih ljudi, tri milijone otrok nima dostopa do izobraževalnega sistema in kot ste dejali, govorili ste o sirskih beguncih, pa tudi o Jordaniji, o Libanonu, zanima me, če sodelujete z mednarodnimi organizacijami, ki tam delujejo. Mislim, da jih je 19, eh, 19 tovrstnih organizacij, ki deluje na sirskem ozemlju, eh, ki se soočajo z vprašanji eh, kulturi, izobraževanja in tako dalje. Ali lahko s pomočjo vašega sistema, vaših projektov pomagate. V vsakem primeru pa hvala za to pobudo, ki je izjemna. Um, Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi mene so se zadeve zadele zelo zanimive, tako da hvala, da ste nas o tem obvestili. Zastavila pa se mi eno vprašanje in sicer, ali se vam zdi potrebno, da bi izvajali neke vrste cenzuro nad tipom besedil, ki jih zagotavljate. Predvsem imam v mislih uh, verske knjige. Uh, Ali ste se odločili, da ne boste zagotavljali verskih knjig na splošno ali pa se iz, iz, odločate samo za določen tip verskih knjig? Zanima me, kako je s cenzuro torej. Mikrofon zagovornika, prosim. Um, Najlepše hvala. Tudi zame je to nova pobuda, tako da je mm, zelo zanimivo slišati za njo. Mislim, da smo zelo naklonjeni pobudam, ki spodbujajo izobraževanje. Nobelova nagrada za leto 2012 je bila podeljena programu Children of Peace. Leta 2012 smo tudi podvojili sredstva za štiri programe, ki zagotavljajo izobraževanje in sicer nanašajo se na 28 tisoč eh, otrok v. Um, kriznih območjih. V letu 2013 smo na to ta sredstva še podvojili in zagotovili 4 milijone evrov. Tako da gre za vprašanje, ki nas zelo zanima in zelo zanimivo je bilo slišati za omenjene projekte. Hvala. Um, um, Hvala, da ste se odzvali. Besedo bom dal tudi predstavnikoma in spominjam se, da. S smo v preteklem letu zagotovili tudi rešitev 300 tisočih talcev in uh, na to smo v taboriščih zgradili tudi knjižnice, zato da bi otrokom lahko omogočili priložnost izobraževanja. Tako da mislim, da to, s čimer se ukvarjate, je res izvrstno in morda bi lahko o tem spregovorili tudi z drugimi državami, ne samo z afriškimi. Sedaj pa vam dajem priložnost, da se odzovete na vprašanje, prosim. Zelimandr. Najlepša hvala. Naj poskušam odgovoriti na vaše vprašanje in komentarje. Eh, res je, eh, ljudje, ki so eh, slepi in slabovidni, predstavljajo skupnost, s katero se poskušamo prav tako povezati. Imamo na Haitiju knjižnico, kjer najdete audio knjige, sodelujemo tudi s pisatelji in drugimi. V francoščini in kreolščini eh, so te knjige pripravljene. V knjižnicah imamo tudi eh, kamere, pa mikrofone, s katerimi lahko bodi si posnamemo eh, video posnetke, bodi si audio posnetke. Odgovor je torej da. Vprašanje v zvezi z Sirijo. To je zelo pomembno vprašanje, še posebej v tem času. Kako prodreti v Sirijo s projekti, ki jih razvijamo? Delamo v Jordaniji in Libanonu, eh, kot sem dejal, bomo letos eh, vzpostavili štiri ali pa pet IDS box v Jordaniji in Libanonu. Gre za mobilne knjižnice, ki lahko eh, prevažamo, poskušamo doseči eh, taborišča begunce. Oceniti želimo učinek teh knjižnic in na to leta 2015 razširiti naše delovanje, vzpostaviti več knjižnic. Govorimo o desetinah oziroma stotinah ideas boxov. tako se lahko razširimo tudi onkraj Jordanije in Libanona, tudi v Sirijo. To je res. Naj povem, da pri tem programu sodelujemo tudi z Visokim komisarjatom za begunce Združenih narodov. To pomeni, da lahko dostopamo do območji, kjer je dostop sicer omejen ali onemogočen. In morda bomo v prihodnosti lahko na ta način prišli tudi v Sirijo cenzura, vprašanje cenzura je vedno težavno vprašanje. Nažalost, to ni vedno težava, zato ker tudi politiki eh, ne vedo, kako eh, pomembne so lahko knjižnice. V Afriki, na primer, politiki pogosto pozabijo, da lahko ravno v knjižnici rase demokracija in kritična misel. Tudi to lahko. Eh, podpiramo. In tam lahko ugre eh, skozi razpoke kaj, kar bi sicer cenzurirali. Partneri so tisti, ki izbirajo knjige, to moram povdariti. Partneri skupaj z uporabniki. Mi nikoli eh, ne prisilimo nikogar v uporabo določenih knjig. Sodelujemo s partneri, ki lahko neposredno izberejo nabor knjig imamo elektronski katalog, eh, s pomočjo katerega lahko partnerske knjižnice izberejo knjige, ki jih želijo. Hvala. Na kratko. Govorili ste o Stefanu Ezelu, tudi sam sem njegov prijatelj. Prva knjižnica brez meja eh, je bila vzpostavljena na Haitiju in nosila je prav njegovo ime. Glede izbire knjig, To je izjemno pomembno vprašanje. Metodologija knjižnic brez meja je vedno sodelovati z lokalnimi partnerji in na ta način se izognemo težavam občutljivosti in cenzure. Vedno imamo na voljo ustrezne rešitve. Še nekaj, eh, slabovidni in slepi. V Aziji eh, obstaja organizacija, ki opravlja odlično delo na tem področju nisem še imel priložnosti delati na tem področju, ampak mislim, da se bomo lahko povezali s to vrstnimi organizacijami tudi pri nas v organizaciji eh, Knjižnice brez meja. Tudi nekatere eh, francoske nevladne organizacije delujejo na tem področju. Še zadnja beseda, če mi dovolite. Leta 2015 bomo prenovili Eh, razvojne cilje tisočletja, tega se verjetno zavedate. Prizadevali smo si za spoštovanje in upoštevanje izobraževanja, osnovne izobrazbe. Knjižnice lahko odigrajo osnovno vlogo pri tem, bistveno vlogo. Gre za sodelovanje vseh nas državljanov, ne zgolj tistih, ki se učijo. In to je vloga naših evropskih institucij. Podati moramo to sporočilo. Dostop do informacije je bistvenega pomena za razvoj vseh politik, gospodarskih in eh, socialnih. In to mora biti pomemben del eh, razvojnih ciljev tisočletja. Hvala. Še jaz na kratko in jedrnato. V Franciji smo pripravili kampanjo o knjižnicah, o branju. V knjižnicah v Franciji imamo najkrajši eh, delovni čas, odpiralni čas v razvitih državah, tako da si prizadevamo tudi za popularizacijo branja pri nas se opravičujem, da smo morali biti tako hitri v sami razpravi. Seveda sem prepričan, da boste še naprej um, opravljali osupljivo delo in uh, upam, da bo tudi proračunski organ Evropske unije pomagal pri vaših prizadevanjih. Mislim, da ste res ogreli naša srca in eh, vam res eh, polagam na srce, da se posvetujete z gospodom Pivalksom in eh, da si prizadevate za to, da bi prejeli več sredstev za svoje prizadevanje. Hvala. Thank you.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 gentlemen, uh, I would like to particularly Rad bi toplo iz srca pozdravil enega izmed uh, najbolj častitljivih gostov iz Afrike. Čakamo tudi na gospoda Broka, so predsedujočega. Ne vem, kje je, čas pa teče in nič ne reče. Začel bom, a, tukaj je. Kot sem dejal, je z nami njegova ekscelenca Tabo Mbeki. Eden izmed najeminentnejših oseb iz Afrike. Vsi poznate njegovo zgodbo, boril se je proti apartheidu, dva mandata preživel kot predsednik izboljšal je eh, gospodarstvo Južne Afrike za približno 6 odstotkov, privabil je veliko neposrednih eh, tujih naložb v tem času in potem, ko je končal svoj mandat, se je začel prizadevati za mir v drugih delih eh, Afrike, v Burundiju, v Demokratski republiki Kongo in drugot. Sedaj pa deluje v Afriški uniji. Spremenil je zgodovino in vplival na vsa naša življenja. Danes je z nami zato, da se pogovorimo o prav tako izjemno pomembni temi, o odnosih med Evropsko unijo in državah v razvoju. Govorili bomo o nezakonitih finančnih tokovih iz Afrike veliko čast nam je, da je gospod Mbeki tukaj kot predsednik skupine na visoki ravni. In to ob takšni priložnosti, ob izmenjavi mnen o tej zelo občutljivi temi. To je zelo pomembno ne zgolj za Afriko, ampak tudi za Evropsko unijo, ki je ena izmed glavnih eh, prispevnic uradne razvojne pomoči za Afriko. Pozdravim eh, tudi člane pod odbora za človekove pravice in odbora uh, eh, AFET. Pozdravljam gospod Lohbiler, ki uh, že dolgo dela na tem področju. Pozdravljam kolega in prijatelja Elmarja Broka, ki je predsednik odbora za zunanje zadeve. Skupaj bomo predsedovali temu delu seje. Sedaj pa besedo predajam gospodu Broku. Izvolite. Nač, mister predsednik, eh, kolegs. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod nekdani predsednik, veliko čast mi je, da delim to omizje z vami. Glede na to, kaj ste, ste dosegli, eh, kaj sta naredila skupaj z Nelsonom Mandelo za vašo državo. Izpostavili ste izjemno pomembno vprašanje, vprašanje nezakonitih finančnih tokov to je zelo pomembno vprašanje za varnost v Afriki in v vaši državi. Gre pa tudi za vprašanje gospodarskega in socialnega razvoja. Ljudje pravijo, da naj bi nezakoniti finančni tokovi znašali 50 eh, milijard eh, dolarjev na leto, kar je dvakrat več, kot je uradne razvojne pomoči. Če si vsi želimo razvito razvite Afrike in tega si želimo, je v interesu nas vseh, da se afriška situacija izboljša. Zato moramo sodelovati tudi na tem področju. Hvaležni smo vam za vaš upogled v to področje. Govorili bomo tudi o eh, sprejmanju zakonodaje, izvajanju zakonodaje v Evropi. Eh, junija 2013 so voditelji G8 eh, sprejeli deklaracijo, o finančnih tokovih, nezakonitih finančnih tokovih in s tem priznali, da ne gre zgolj za težavo, s katero se sooča Afrika, ampak da moramo poskrbeti za rešitev tudi pri nas. Vse vlade morajo sodelovati, zato da bi razrešili to vprašanje. Zato bom z veseljem prisluhnil vašim komentarjem. Zanima me, če bi lahko tudi Evropska unija naredila kaj več na tem področju. Izvolite, beseda je vaša. Uh, thank you very much, uh, eh, the eh, co-chairs and uh, Hvala, oba predsedujoča poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Toplo se vam zahvaljujem za to, da ste nam omogočili to predstavitev. Govorili bomo o izjemno pomembni temi, kot sta dejala oba so predsedujoča. Gre za vprašanje nezakonitih finančnih tokov iz afriške celine. Naša skupina je bila vzpostavljena, ker se je tako eh, odločila skupina gospodarskih, finančnih eh, in razvojnih ministrov. Govorili smo o mobilizaciji eh, lastnih sredstev na celini, sredstev za naložbe, razvoj in tako dalje. In v kontekstu teh razprav smo si zastavili to vprašanje. Celina je izgubljala velike količine sredstev, ki jih potrebuje, če se zeli, želi razviti. Slišali smo številko 50 milijard, tudi sam uporabljam to številko. In to je konzervativna ocena eh, finančnih tokov iz Afrike. Gre za zelo pomembno temo. Naša skupina na visoki ravni pa naj bi do junija, julija letošnjega leta pripravila sporočilo in van vključila priporočila za naše naročnike, ministre. O tem bomo poročali tudi na vrhu Afriške unije. Želimo pripraviti poročila na temo tega, kaj naj Afriška celina naredi in kaj naj naredi preostali svet. Kot veste, vsi ta sredstva prihajajo nezakonito z naše celine, končajo pa neke druge. Romajo v neko državo, organ ali k nekemu posamezniku. Tako da moramo rešitve poiskati na obeh straneh. Zato si moramo prizadevati za eh, sodelovanje, neprekinjeno sodelovanje. Zato je obisk Evropskega parlamenta tako pomemben. Parlament se namre zaveda te iste težave in kot smo slišali, so o tem govorili tudi voditelji G8. Ne gre zgolj za težavo, s katero se sooča Afrika eh, in države v razvoju. To je tudi težava za razvite država. Ravno zato smo vas morali obiskati, se predstaviti in si skupaj prizadevati za sodelovanje. Če mi so predsedujoča, dovolite, bi kolegico Rin prosil za poglobljeno predstavitev. Izvolite. Much, um... Najlepša hvala, Vaša ekscelenca. Tudi v imenu svojih kolegov bi rada povedala, da nam je v veliko čast govoriti tukaj v Evropskem parlamentu o nezakonitih finančnih tokovih sem članica delovne skupine na visoki ravni in na kratko bom predstavila trenutno stanje. Skupina na visoki ravni, kot je dejala njegova ekscelenca, se s to temo ukvarja že več kot eno leto. To nalogo smo dobili strani uh, sveta ministrov EU. In kot je dejala njegova ekscelenca, resnično uh, vsi vemo, vsi se zavedamo obsega te težave, eh, problematike te težave. Tako v Afriki, kot tudi v Evropske unije. Nezakoniti finančni tokovi predstavljajo velik razvojni izziv za Afriko. Prepričana sem, da se zaradi mandata skupine na visoki ravni, eh, ki nas je pripeljal sem, tudi vi dobro zavedate teh eh, izzivov imamo ocene, ki se uh, pomikajo nekje med 20, uh, 22 milijo, milijard na leto, uh, ampak ta številka se je v zadnjem desetletju precej povečala do 50 milijard letno s tem izgubljamo sredstva za gospodarstvo, s tem izgubljamo naš BDP. Nadomestiti moramo ta sredstva. Težava je, da ne moremo izkoristiti sredstev, ki dejansko obstajajo. Ni treba eh, pridobiti novih sredstev. Če si pogledamo to številko 50 milijard, gre za poprečje. Imamo približno 50 afriških Eh, držav, to pomeni, da vsaka izgublja poprečno pred, približno eno milijardo. In to je veliko denarja, glede na to, koliko denarja in koliko sredstev je potrebnih za razvojne načrte. Skupina na visoki ravni ima točno določen mandat in cilj. Oceniti mora naravo in vzorce nezakonitih finančnih tokov. Oceniti mora, kako razširjen in velik je ta problem oceniti mora kompleksne in dolgoročne eh, posledice za razvoj, obenem pa ozaveščati vlade in druge akterje. In zato smo danes tukaj. Ozaveščati moramo vlade, državljane in druge partnerje, kakšne so posledice nezakonitih finančnih tokov. Ne na zadnje, pripraviti moramo predloge za konkretne ukrepe, s katerimi bi lahko naredili konec to vrstnim nezakonitim finančnim tokovom. Naša definicija je naslednja. Govorimo o sredstvih, ki so negativ, eh, nezakonito pridobljena, eh, nezakonito prenešena oziroma nezakonito uporabljena. Obravnavamo vse te elemente. In tekom zadnjega leta smo pripravili več posvetovanj bodi si na nacionalni ravni, bodi si na regionalni ravni v Afriki. Nismo obiskali vseh držav, smo pa pripravili selekcijo, ki nam daje upogled v eh, osnovo in naravo težave. Bili smo naprimer v Liberiji, v dr, eh, državah, kjer je veliko ekstraktivne eh, industrije. Eh, Demokratična republika Kongo, naprimer pogledali smo si prenes osmih držav v Afriki, srečali smo se z vladami eh, na ravni predsednikov vlad in držav, pa tudi na ravni njihovih kabinetov. Srečali smo se tudi z vladnimi akteri, eh, srečali smo se s člani izvršne oblasti in zakonodajne oblasti, pa tudi z nevladnimi akteri, z zasebnim sektorjem Bakiri, med drugim pa tudi s civilno družbo. Verjamemo namreč, da je podpora za reševanje teh eh, vprašanj, podpora, ki se začne pri ozaveščanju. Poleg regionalnih posvetovanj smo letos opravili tudi interna posvetovanja, kot je dejala njegova ekscelenca. Si moramo prizadevati za sodelovanje posredovati bodo, bodo morale afriške vlade, obenem pa potrebujemo podporo vlad v Evropi in podporo drugih mednarodnih akterjev. Organizirali smo eh, zasedanja v ZDA z ameriško vlado, srečali smo se tudi z OECD, danes pa tudi z več institucijami znotraj Evropske unije, tako da pozdravljamo to priložnost. Kot je dejal predsednik moramo k tem vprašanjem pristopiti z dveh vidikov. Odkot prihaja denar iz Afrike in kam denar gre po svetu. Kot veste, obstajajo različne entitete in različni mednarodni prostori, ki so del sistema, ki podpira oziroma omogoča nezakonite finančne tokove. Imamo uh, davčne oaze po svetu, kjer ta sredstva končajo in tudi te davčne oaze igrajo pomembno vlogo v samem sistemu. Nekateri akteri so videti legitimno, vseeno pa prispevajo k razvoju nezakonitih finančnih tokov. Pristopati moramo celovito in najti rešitve, ukrepe, ki jih lahko izvedemo tako v Afriki, kot tudi zunaj meja Afrike študije, ki so bile opravljene v zadnjih letih in ki smo jih obravnavali tudi mi, so pokazale, da obstajajo trije osnovni elementi nezakonitih finančnih tokov. Imamo transakcije, ki so povezane s korupcijo in sicer korupcijo vladnih uradnikov. Gre za tatvine, podkupovanje in tako dalje. To je eden od elementov, ki privede do nezakonitih finančnih tokov. Drugi element so naprimer trgovina z drogami, pranje denarja, eh, eh, ponarejanje in izseljevanje. Tudi to je pomemben element, ki naj bi predstavljal približno 35 odstotkov nezakonitih finančnih tokov. Tretja komponenta, tretji element pa je morda presenetljiv za tiste, ki se še niso ukvarjali s to temo. veliko je težav na področju mednarodnih eh, trgovinskih transakcij. Naprimer, eh, neustrezno označevanje cen, eh, utaje davkov, previsoko zastavljeni računi. In to je približno 65 odstotkov nezakonitih finančnih tokov. In ta visoka številka je verjetno presenetljiva. Ponavadi pomislimo na korupcijo vladnih uradnikov, ampak ta predstavlja zgolj 5 odstotkov vse skupaj pa povezuje eh, kriminalni element, ki omogoča te prakse eh, in jih širi. Znotraj skupine na visoki ravni obravnavamo vse elemente, vse komponente, zato da bi razrešili sistemske težave, ki omogočajo razvoj nezakonitih finančnih tokov. Še nekaj smo ugotovili kot eh, skupine na visoki ravni ne gre za nekaj, česar ljudje ne bi vedeli. Ljudje se zato zanimajo in kot parlament imate glas ljudi, z ljudmi se morate pogovarjati. In državljani želijo vedeti, kako uh, so ta vprašanja povezana z njimi včasih ne vedo, zakaj gredo, zato ker so lahko uh, nezakoniti finančni tokovi zelo kompleksna tema in zelo tehnična tema, dogajajo se nekje zunaj navadne družbe. Če želimo najti rešitve, pa smo ugotovili, da glede na to, da gre za sisteme, za povezave, za skrite interese, da je to tudi zelo politična tema, da verjetno obstajajo eh, nekateri posebni interesi, ki uh, Eh, omogočajo nadaljevanje to vrstne prakse. Poskrbeti je treba torej tako za politično razsežnost, kot tudi za tehnično razsežnost. Pripraviti želimo dokument, ki nam bo omogočil razumevanje tako političnega dela nezakonitih finančnih tokov, obenem pa bi radi eh, poglobili to delo in raziskali tehnične vidike. Pokrili bi radi vsa različna priporočila. Kaj lahko naredijo posamezniki, kaj lahko naredijo vlade in drugi akteri. Zadnji komentar pa je v povezavi s posledicami finančnih tokov. Zakaj je to tako pomembna tema? Nezakoniti finančni tokovi v veliki meri prispevajo k eh, nizkim stopnjam eh, gospodarske rasti in socialnega razvoja v Afriki. Izjemno škodijo razvoju. To pomeni, da je težko doseči cilje razvojne in eh, razvojne cilje in cilje na področju rasti, ki si jih eh, zastavijo vlade. Težko je doseči uh, zaveze, ki smo si jih zastavili tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, tako kot so naprimer to uh, razvojne cilje tisočletja marsikaj bi lahko naredili, eh, če bi imeli na voljo več sredstev za naložbe v eh, zdravstvene sisteme, v izobraževanje in tako dalje, ampak tega ne moremo storiti, zato ker sredstev ni, ker jih nekdo krade. Manje je tu, tudi sredstev z naslova uh, davkov in davčnih sistemov. Ta sredstva bi prav tako, če bi jih imeli, lahko uporabljali za razvoj, za strukturne projekte kot veste, obstaja povezava med uh, davki, med prispevki državljanov in uh, vladami, lastištvom ter politikami, ki se nanašajo na uporabo sredstev na nacionalni ravni. Povečanje mobilizacije sredstev, zbiranja sredstev je lahko zgolj dobro. Nezakoniti finančni dokovi prispevajo tudi k poglobljevanju revščine in neenakosti. ta praksa vodi k neenakosti, k širjenju vrzeli med eh, revnimi in bogatimi. Več denarja namreč pristane prav v eh, žepih in denarnicah bogatih velikih podjetij. S tem se omejuje razvoj eh, domačega zasebnega sektorja. Kot sem dejala, nezakoniti finančni tokovi vplivajo tudi na ponudbo storitev, s čimer učinkujejo na druga področja. Zaradi narave transakcij se poglablja korupcija in korupcija je brez dvoma vprašanje, ki ga moramo rešiti in to na obeh stranih, tako z vidika eh, vlade, z vidika vladnih uslužbencev, multinacionalk in drugih zasebnih akterjev eh, na severu, na jugu, kjerkoli. Vse to moramo razrešiti. Nezakoniti finančni tokovi prispevajo k takšnemu sistemu in uh, omogočajo njegovo preživetje. Obenem se veča uh, afriški dolg, zunanji dolg. S tem je povezano tudi delovanje različnih javnih institucij, policije, pravosodja in tako dalje. In ta učinek na vlado je seveda slab za vlado samo. Pozivam vas kot eh, poslance in poslanke Evropskega parlamenta, da se pogovarjate o tej temi. Cenimo čas, ki ste nam ga namenili in pripričani smo, da bomo lahko s pomočjo sodelovanja z, s partnerji, kot ste vi, eh, učinkoviteje in konkretneje še rešili ta problem, glede na to, kakšno vlogo imate vi in eh, kakšne instrumente imate na voljo. Te instrumente lahko uporabite na ta način, da okrepite nadzor, zakonodajo, Eh, nad, naprimer, bančnim sektorjem, multinacionalkami in podobno. Povečate lahko eh, preglednost. Zagotovite lahko spoštovanje interesov državljanov in državljank, tako znotraj Afrike, kot tudi zunaj Afrike. Najlepša hvala. Uh, we should give the floor to Mrs. Lochby. Tako, sedaj pa dobi besedo gospa Loh Pihler, ki je predsednica podbora za človekove pravice. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa za to poročilo. Seveda, če bi vse te finančne vire lahko obdržali v Afriki, bi imeli zelo veliko sredstev za zdravstveni sistem, za izobraževanje, za gradnjo. Prihajam torej iz podbora za človekove pravice in imam prav posebno vprašanje organiziramo tudi predstavitve, naprimer glede kršitve človekovih pravic v povezavi z ekstraktivno industrijo. Imeli smo tako predstavitev o razmerah v Angoli. Vprašanje je torej sledeče. V prihajajočem poročilu, ki ga pripravlja Tare, bodo imeli odločna priporočila za to, da bi okrepili in spodbudili organizacije civilne družbe, ki promovirajo odgovornost in pregledno, še prav posebno eh, o sektorju naravnih virov, ki se je izkazal za žal enega glavnih virov nezakonitih finančnih virov v državah, ki so bogate z viri. Samo ta primer iz Angole nam je pokazal, kako težko je vse skupaj organizacija, opravlja odlično delo, potem pa mora pristojni celo zbežati iz države. Sir Robert Atkins sir robert atkins thank you chairman or chairman i should say hvala lepa predsedujoča moram reči da te teme ne poznam prav dobro me pa zanima zato imam ga nekaj vprašanj in kdorkoli lahko odgovori na njih je prosim dobrodošel da to stori zdi se to znatna sota sredstev nekam to mora iti večinoma banke tako domnevam gotovo pa če izgubite 50 funtov ali 50 evrov na banki, potem se morda to ne upazi. Če pa izgubite 50 milijard, potem bo nekdo nekje vedel, kje so. Verjetno bi banke, vsaj v EU, pa tudi druge, morale imeti te informacije in bi morali jih dati na razpolago. Gre za gotovino, gre za zlato, obveznice, gre za gospode skočki, ki prečkajo meje. Torej, o čem govorimo, kako se ta sredstva premikajo? So to manjši zneske ali veliki, teh 50 milijard? Ali gre za nekaj velikih transakcij prek računalnika ali pa to počne veliko posameznikov? Kakšna poblastila ima ta odbor, ki ga predstavljate. Čeprav razumem, je to skupina na visoki ravni. Kakšno pooblastila imate v posameznih aških državah, kar se vlad tiče? Lahko kaj storite? Kaj pričakujete, da se bo zgodilo, kar se Evropske unije tiče, da bi se s tem soočili? Torej, kar nekaj vprašanj imam. Kot sem dejal, te teme ne poznam. Nihče mi ni ponudil toliko sredstva, tudi ne vem, kaj bi z njimi storili. Torej gre samo za vprašanje časa, kdaj mi bodo, seveda. Torej gre za tehnična vprašanja, me pa zelo zanima, odkot izvira ta težava, kaj pričakujete od nas in kaj lahko vi storite proti temu. Thank you, chairs. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Gospod Berman. V Evropski uniji imamo direktiva o preglednosti, ki skuša več preglednosti siriti tudi od ekstraktivne industrije, več kot do sedaj. Pravzaprav smo prekopirali act.frank iz ZDA. Navezujem se na vprašanje gospoda Atkinsa. Kaj pričakujete od Evropske unije? Ali menite, da so naše zakonodajne pobude dovolj dalekosežne? Kaj bi še pričakovali od nas? Mislimo, da je to pravi trenutek, da nam poveste ker lahko potem naslednjem mandatu zakonodajci to pripravijo. Uh, Sedaj pa Ana Gomeš, čestitam pa tudi za njen 45. rojstni dan. <laughs> Še 15 let dodajte. Hvala lepa hvala lepa za predstavitev in za to, da sedaj govorimo o tej temi. Kot ste dejali, moramo sodelovati na globalni ravni, če pa bi nam uspelo sodelovati, začeti sodelovati med EU in AU, bi lahko veliko že spremenili, potem tudi na globalni ravni. Barbara Rohbichler. govorili ste o posledicah na razvoj in posledice za človekove pravice. To izhaja iz osnovnih storitev, izobraževanje, zdravje in tako dalje. Pripravili smo poročilo v parlamentu o vplivu korupcije, ki jih merimo tudi na področju človekovih pravic. Prepoznali smo veliko zadev, o katerih ste govorili. Veliko področje, kjer je potrebno spremljati zakonodajo, izvajati potrebujemo pa sodelovanje. Mi kot parlament pa nekaj že počnemo v tem trenutku. Imamo revizijo direktive proti pranju denarja. Tukaj govorimo o specifičnih ukrepih proti politično pomembnim osebam in tukaj bi potem seveda obravnavali tudi javno sredstvo, ne pa vlasti podjetij. To bo zelo pomembno za nas, pa tudi za vas. Moje vprašanje pa je, kaj počnete v Afriški uniji. Barbara je omenila Angolo, mimo glede. V pisarni Evropskega parlamenta v Lizboni sem organizirala predstavitev z Markezom, novinarjem iz Angole, ki je bil že v parlamentu tudi, in imeli smo dve priči, tudi eno žrtvo pobojev v Lundi, ker sta bila njena dva sinova ubita. V Angoliji ni uspelo zadevo spraviti pred sodiščem, pravkar sem pisala predsedniku Barozo, Lady Ashton in komisaru Pibalksu, kajti bojim se za eh, njihovo varnost, ko bodo spet prispeli v Angolo. O portugalski govorijo kot državi za pranje denarja. Tako poceni je pri nas kupovati vse zaradi krize, kupujejo pa tudi medije, naprimer, samo zato, da bi jih utišali vse, kar bi se lahko razvedelo o teh specifičnih primerih kršitev človekovih pravic, ki so povezani tudi s korupcijo. In potem še en znan primer, o katerem se govori na portugalskem, ekvatorialna Gvineja. To je zloglasno skorumpirana kriminalna država s ravno takšnim vodstvom. In sedaj skuša pomagati pri portugalskih bančnih težavah, pa zato gre za bail-out z, z portugalskim davkoplačevalskim denarjem. Točno zato gre torej spet eh, gre za pranje denarja, da bi izboljšali svoj, svojo podobo skorumpiranega režima. Torej, moja vprašanje, kaj predlagate vi v mizjo, kar se tiče ukrepov Afriške unije proti svojim lastnim članicam? Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Mislim, da ni potrebno še enkrat izpostavljati, kako škandalozno je to stanje, da je iz Afrike odteklo toliko sredstev. Moje vprašanje se navezuje na to, kar se tiče deleža Evrope in evropskih držav, pa tudi evropskih podjetij pri teh denarnih tokovih. Nekateri kolegi so že dejali, da so sredstva zbirajo na različnih računih. Kolikor vem, spoh ni tako tajno, kot smo tu govorili. Veliko stvari je znanih. Znano je tudi, v katerih državah se investira, v katere nepremičnine in tako dalje in tako naprej. In sedaj moje vprašanje, zakaj se ne ukrepa? Seveda najprej retorično vprašanje za nas kaj lahko torej storimo z naše strani, kako lahko bolj pritisnemo na to, da bi ta sredstva, ki so pridobljena nezakonito, bila, da bi jim bili lahko nasledi, kaj lahko storimo, da bi torej ta sredstva spet vrnili lastnikom. Še eno vprašanje, pa potem zadeva sledečo temo. kolikšen odstotek ali absolutnih številk konča v žepih evropskih podjetij. To oblikovanje, ta pot po trgovinski poti, da se torej cene napak oblikuje, tega si ne znam ravno dobro predstavljati. Morda lahko to nekoliko razložite in morda še potem eno vprašanje, kaj lahko storimo mi. Gre za to, da potrebujemo novo zakonodajo ali gre bolj za to, da moramo obstoječe zakone bolje uporabljati in na kakšen način bi po vašem mnenju vam lahko bili v pomoč. Tudi mi kot evropski poslanci seveda. Gospode Kajzer. Nisem slišala. Monsieur le, le... Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik Mbeki, za vašo skupino na visoki ravni vedno izbirate težke teme. Poznala sem vas že prej in uh, sedaj se ponovno ukvarjate s težkimi temami. Želim vam eh, veliko sreče in tudi nam želim veliko uspeha v tej skupini na visoki ravni. Pomembno je, da z vidika Afriške unije to vrsta skupina na visoki ravni govori o tako občutljivem eh, problemu. S tem so povezane eh, vlade, obenem pa govorimo tudi o multinacionalkah, o velikih evropskih podjetjih in celo o evropskih državah. E, mislim, da nič ni črno-belo, če mi dovolite to besedno igro. Mislim, da so zadeve zapletene. Ampak mi vas bomo podpirali. Seveda od vas ne moremo zahtevati več, kot že počnete. Dovolite mi, da se eh, vrnem na vprašanje Južnega Sudana. Glede na to, da gre za zelo mlado državo, ki je nastala nedolgo tega, vseeno v tej državi beležimo korupcijo in Evropska unija je vlagala v to državo ji pomagala. Zanima me, če bi lahko kaj povedali v zvezi s tem, kaj bi morali narediti na evropski ravni, kako bi naj pomagali pri eh, gradnji države, kaj je treba narediti. Ali Eh, bi lahko te težave razrešili ali se je korupcija razrasla preveč. Bi morali eh, zahtevati več preglednosti, bi morali prevzeti vajeti bolj trdno v naše roke. Kakšne so eh, vaše smernice? Hvala. Ja, ja. Hvala lepa. Naj izkoristim to priložnost in oblikujem vprašanje. Dva sta potrebna za tango, kot radi rečemo, in kot je dejal Sir Robert. Seveda, ta sredstva niso pod postelom nekoga v Evropi, so na kakšnem bančnem računu. Spomnimo se pred nekaj leti, ko smo tudi skušali izvedeti, kje, bil, kje so bile sredstva predsednika Budže. In našli smo to. To je bilo Parker's Bank Victoria. In je potem bilo to vrneno v Alžirijo. Torej, ta sredstva morajo nekje biti, niso v žimnicah. Kaj počnete torej s tem drugim partnerjem? ko plešete tango, seveda pomembno je torej, se pogovoriti tudi z bankami, z lihtenštajnskimi, švicarskimi, luksemburškimi, lahko bi še nadaljeval. Veliko je teh bank. Ja. Mislim, da se lahko navežem na nekaj vaših vprašanj. Tudi pri pompe gospoda Strdja in gospoda Deve, kot poročeval kot Bora Libe, glede četrtega pregednega poročila o prenoj denarja, sem imela čast, da sem se s predsednikom Bekijem in skupino vsake ravni že pogovarjala danes. In mislim, da je dobro, da vsi slišite da se zdi, da obstaja velika večina v parlamentu za javni register končnih premnikov. Verjetno bomo glasovali tem naslednji teden, vendar pa zdi se, da imamo prek političnih skupin soglasje, da bomo imeli javni register v vseh 28 državah članicah, ki bodo med sabo povezani po spletu in bodo na voljo podatki in bodo na voljo po spletu brez omejitev. To je zelo dobra novica za me osebno, ne samo za boj proti kriminalu, proti pranju denarja, temveč tudi za civilno družbo, da očistimo našo lastno družbo. Za preiskovalne novinarje bo to dobra novica za nevladne organizacije, da bomo našli družbe, podjetja, ki to niso ki obstaja samo na papiru in da bomo torej lahko skušali najti sredstva, tako tudi neko tudi v Evropski uniji. To ne bo globalna zakonodaja, vendar pa mislim, da če bo Evropska unija, če bo 28 držav članic, lahko za vzor pri preglednosti pri teh registrih potem lahko morda sprožimo trend tudi za ostale dele sveta. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se tukaj v tej dvorani zavedli in visoka skupina predsednika Mbeka tudi, da je to samo polovica zakonodaje. Na naši strani potrebujemo države članice. Vašega predsednika Camerona imamo na vaši strani, gospod Deva, vendar pa Nemci se zdi, morajo to še nekoliko premlevati, kar se tega javnega registra tiče. Eno od rešitev, kako se zoprstaviti nezakonitim finančnim tokom iz Afrike, je, da pospravimo pred vlastnim pragom Evropske unije in da nismo varno zatočišče za sredstva, ki bi morali investirati v izobraževanje, zdravje, infrastrukturo in v Afriko. Upam torej, ne samo na moralno podporo komisije skupine na visoki ravni predsednika Mbekeja, temveč upam tudi, da bodo tudi kolegi lahko vplivali na svoje lastne vlade. Hvala lepa. You... Če sem prav razumel, zahtevate, da bi vsi transferi v Evropski uniji bili predmet eh, v javnem registru? Ne, o tem lahko samo sanjamo. Ne, ne, ne zahtevam tega gre za pregled zakonodaje o pranju denarja. Tukaj se ukvarjamo s pranjem denarja in financiranjem teroristov. Tako da bi potem banka, kazino, nepremičninski agent lahko vedeli, kdo so njihove stranke in kje njihove stranke dobijo denar. Zato potrebujemo registr. Naslednji korak in večina parlamentu je za, pa je, da ne bomo imeli samo javno dostopnega takega registra za te banke, kazino in tako dalje, ampak da bomo potem imeli to tudi za civilno družbo. In to bi pomagalo pri čiščenju prelastnim pragom. Civilna družba, kdo je to? Vi ste predsednik. Jaz. Ne, jaz sem državljan, nisem civilna družba. Prav o tem lahko razpravljava, vendar pa kot poročevalka sem zadovoljna s potekom razprave v tem trenutku. Mikrofon, prosim. Prosim predsednik. Hvala lepa, predsedujoči. Tema da Bekerja bom prosil, da odgovori na nekaj vprašanj. Kako se to dogaja? Kako se ustvarja ta sredstva? Ali se to prenaša v kočkih? Kako najde svojo pot iz Afrike? Na letalih, na ladjah, kakorkoli že in kaj bi lahko Evropski parlament storil glede tega. Naj pa se omejim na drugo vprašanje. Ko je Lin predstavila študijo, smo to že nakazali. Skušali smo se osredotočiti na interakcijo s civilno družbo, kdorkoli to že je. Skušali smo se povezati posod s civilno družbo, tako da smo se sestali severno, zahodno, vzhodno afričani, srednje afričani, zato da bi jih senzibilizirali za ta izziv. Še prav posebno pa zato, ker menimo, da ko bomo enkrat podali predloge, kaj je potrebno storiti, bomo potem potrebovali pritisk od spodaj to bo zelo pomembno, da se bodo države odzvale na te teme. Zato je pomembno, da imamo mobilizacijo civilne družbe, da lahko pritisnejo, da se ukrepa. Zato smo imeli te, ta posvetovanja za afriško civilno družbo. To je bil pomemben del dela, ki ga upravlja skupina. Najprej senzibilizacija te civilne družbe, potem pa tudi, da sami se vključijo v postopek, da nudijo informacije, ki bi nam lahko pomagale pri pripravi našega poročila, pa tudi, da se pripravijo na prihodnost. Potem, ko se bomo odločili o programu in ko bo potrebno ukrepati. To je torej ciljna družba. Potem vprašanje glede pristojnosti, glede ukrepov AU in tako dalje. afriški ministri so nas postavili. Predvsem finančni ministri za ekonomski razvoj, zato da bi jim podali predloge, kaj storiti. Kaj naj storimo v Afriki glede tega in glede na to, da res potrebujemo dva za ples, moramo se dogoditi, kaj početi s partnerjem pri tangu. To je tista prva naloga te skupine in zato, da bi to ustrezno razumeli, kot je že nakazala moja svetovalka, smo obiskali precej afriških držav, izbrali smo si jih za študije. Naprimer, šli smo v Nigerijo, kaj precej smo se tam naučili, potem Demokratična republika Kongo, Alžirija, bili smo v Keniji, v Mozambiku in tako dalje precej držav smo obiskali. Mi smo bili še posod na Mauriciju, se še nismo bili. In skušati bomo, skušali smo gotoviti, kaj se dogaja glede nezakonitih eh, denarnih tokov v vseh teh državah. Prav tako pa smo želeli videti, kaj države same počnejo glede tega, če sploh kaj. Kakšno zakonodajo imajo. katere vladne institucije obstajajo, kako učinkovite so za boj proti temu, vključujoč kar se tiče organov pregona, pravosodnih postopkov in pregona ljudi, ki so storili kakršnekoli prekrške že tudi na tem področju. Potem vprašanje prostovoljnosti sodelovanja med državnimi institucijami kar se mojih izkušenj tiče, je popolnoma jasno, da je del težave tudi ta, da morda določen oddelek, vladni oddelek ve veliko, o določenih zadevi ne sodeluje pa potem z drugimi oddelki in ni učinkovitega izvajanja tudi že obstoječe zakonodaje. Torej, bili smo v vseh teh državah in odkrili smo, na primer, v neki državi, ne bom imenoval, da ne vedo koliko bakra pravzaprav izvažajo. Ne vedo. Popolno odvisni so podatkov družbe, rodajske družbe, ki izkorišča vire. Seveda lahko potem manipulirajo s podatki, lahko jim dajo kakršne koli podatke že. Ali pa v določeni državi, govorijo, da imajo da izdajo dovoljenice za ribolov, vendar pa ne vedo, koliko rib se polovi v njihovih vodah. Torej so spet odvisni od podatkov podjetja glede dejata in tako dalje. Če pač rečejo, da niso, ali niti ene ribe na določen dan, potem morajo to verjeti. Ogledali smo si torej zelo veliko afriških držav, veliko primerov, zato da bi razumeli, kako se ta fenomen manifestira, plus še ostale stvari. Upamo, da bomo tako, naprimer, če si ogledamo upravljanje eh, z naftnim sektorjem v Nigeriji, dobili v pogled v to, kar se dogaja eh, z naftnim sektorjem po Afriki. Ne moramo seveda obiskati vseh držav. Konec konca torej, moramo reči, Afričanom, to so tisti koraki, ki jih moramo storiti kot celina. O tem je že bilo govora. Ta zadeva bo potem predana skupščini predsednika države vlad julija letos in ko si bodo vedeli priporočila, upamo, da bodo v razpravi to sprejeli in da bo to politika AU in bo potem Afriška unija vzpostavila instrumente, ki bodo poskrbeli za izvajanje te politike. Toliko poblastil odbora samega. Mi moramo podati priporočila. Na srečo. Nas je vzpostavil ministerski odbor. To pomeni, da ministri sami priznavajo, da težava obstaja in da je to težavo potrebno razrešiti. Vprašanje pa je kako. Raymond se bo gotovo še vrnil na to. Kaj pričakujemo od EU, tudi glede prijemnikov javnega registra in tako dalje. To so pomembne zadeve, kar se tiče dot Frank zakonodaje v ZDA, to je bilo omenjeno, to je tudi do tega gotovo bo kmalo govoril, spregovoril o tem. Kar se Južnega Sodana tiče, najprej moramo seveda o Južnem Sodanu reči sledeče. prvatna odgovornost za prihodnost Južnega Sudana je seveda v rokah političnega vodstva te države. Trenutni spor, kot verjetno veste, izhaja iz boja v vladajoči stranki, med vodstvom vladajoče stranke. Ni prihajalo do napetosti v družbi ali kaj podobnega, Ne, šlo je za boj med dvema frakcijama v vladajoče stranki in to se je potem izrodilo od to, kar imamo. Nadgovorim na vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Tako se soočimo s temenim izzivom. In ta je, da je prvotna odgovornost v rokah vodstva. Morda je tisto, kar se mora zgoditi pri podpornikih Južnega Sodana kot neodvisne države, tudi EU, da začnejo s tem vodstvom in jim povedo, dobro, sedaj imate neodvisnost, kaj boste pa storili z njo, kako se boste soočili z velikanskimi izzivi, ki jih ima Južni Sudan. Morda bi to lahko bila začetna točka, kajti boj spori, konflikti, ki so izbruhnili. In to, kar se lahko izredi v državansko vojno, ta spor je glede prihodnosti Južnega Sodana. Kakšno tekmovanje, kdo bi naj vodil državo v boljšo prihodnost morda bi torej morali bili storiti to, kajti brez tega, brez pravega vodstva, z dobro, ustrezno vizijo, glede možnega in glede tega, kaj je potrebno storiti, in ki danes tudi ukrepa, mislim, da brez tega intervencije ne bodo uspešne. To je pomemben steber to vodstvo v tej državi. Kar se tiče reševanja spora v Južnem Sodanu, bi morali začeti z vse obsegajočim, vse vključujočim političnim postopkom. Religioznimi voditelji, nevladne organizacije, vsi bi morali sodelovati in oblikovati prihodnost Južnega Sudana. Tudi glede, glede zadev, ki so vodile do spora. Potrebujemo torej ustrezno rešitev. Potem pa bo seveda tudi pomembno, da bi v času izvajanja tega vseoključujočega postopka storili še nekaj, glede vladajoče stranke. Kaj ti? če pred tem postopkom tega ne bomo storili, se bodo razlike v stranki preselile tudi v ta postopek in to bo vodilo do paralize. Ne bo pravih rezultatov, dokler se ne lotimo tega vprašanja, kaj se dogaja v vladajoči stranki. Tako pa če, ker imajo dominanten položaj v politiki Južnega Sodana. vsi se moramo na to še vrniti in ustrajati pri tem privodstvu Južnega Sodana. Nalimo se čistega vina, kam gre država, kam gre organizacija sama. Kajti del izziva je ta, da je gibanje za osvoboditev Južnega Sodana dejansko bilo podprto strani osvobodilne vojske Južnega Sudana. To pomeni, da je sama stranka postala zmilitarizirana. Ste vladajoča stranka neodvisni državi in morate se soočiti z izzivi gradnje cest, bolnišnic, šol, veliko izzivov, vendar pa seveda je to politična stranka, organizirana pa je vojaško. In to ima seveda potem tudi vpliv na kakovost vodstva, ki ga imate na voljo. To je torej neka zadev, o katerih je potrebno govoriti, zato da bi lahko zagotovili, da bo država, si lahko pomagali sama, mi lahko pomagamo samo od zunaj da pride tja, kamor morajo priti. Se prečem, glede tega, Raymond, prosim. Your Excellency, um, <clears throat> let me take the figure. Najlepša hvala, Vaša Excelenca. Naj povzamem številko, ki ste jo navedli. Torej, 50 milijard eh, dolarjev vsako leto izgine iz Afrike. Naj podarim dejstvo, da gre za zelo zaskrbljujočo številko. Ta številka je osnovana na podatkih, ki so jih posredovali države Svetovni banki in IMF-u. Zaradi tega ne vključuje nekaterih pomembnih virov tokov, naprimer tihotapljenja, ne vključuje, prav tako ne premikov finančnih sredstev in eh, tudi ne vključuje napačnega oblikovanja cen. Tako da menimo, da gre za zelo konzervativno, zadržano oceno. Dejansko številka je verjetno veliko višja. Naj se odzovem še na vprašanje ali dve, ki sta bili zastavljeni in sicer glede tega, kam denar gre. Večinoma se streka v zahodno gospodarstvo, torej v Evropsko unijo in v zahodno ZDA. Ali bi lahko zagotovili boljšo preglednost, če sem popolnoma odkrit? Gre za podatke o odlivu finančnih sredstev iz Afrike. Podatki o odlivu so pravzaprav boljši, kakor podatki o pritoku sredstev iz Evropske unije in ZDA v Afriko, tako da je teže dobiti podatke o prilivih. Razprava o odlivih torej ni enostavna, ali gre tu za obveznice ali za denar. Naj odgovorim, da gre običajno za to, da se postavijo previsoke cene za um, uvoze ali izvoze. V vsakem primeru gre za napačno oblikovanje cen, lažno oblikovanje cen, ki je v veliki meri odgovorno za takšne tokove. In kot je delala tudi Irene, gre za ta nezakoniti vidik finančnih tokov, ki predstavlja levji delež tega problema. Prav tako se zahvaljujem poslanki iz Argentini, da je vodila na področju vprašanja sledenja premikov tokov do upravičencev. Registr na ravni Evropske unije je najboljši način, prek katerega lahko omejimo nezakonite finančne tokove. Dodaten pomemben korak je razširitev eh, zakona Dodd-Frank in to imamo v mislih poročanje strani samih podjetij, tako da bi zagotovili postopno poročanje posameznih korporacij po posameznih državah in na to zagotovili preglednost za celoten svet. Torej, poročanje prek posameznih držav bo velik korak v smeri reševanja te težave. Hvala. Najlepša hvala za podane informacije. Hvala vaše ekscelencije in tudi gospodu Pekerju, tej gospej Odida za uvodne pripombe. Reči moram, da tisti, ki denar. Uh, da gre tu za razpravo o tistih, ki tako finančne tokove iz tega prenašajo iz Afrike, kot za tiste, ki investirajo v Afriko. Tu gre za vprašanje ustreznega financiranja Afrike in zagotavljanja preglednosti finančnih tokov. Slišali smo, da je ocena 50 milijard odlivov zelo zadržana, tako da sem zelo nadskrb, zaskrbljena tem, kar se na tem področju dogaja. Moram pa reči, da je to nepravično do Afrike in do naših eh, davkoplačevalcev. Gre namreč eh, za velike zneske, ki jih zagotavljajo naši davkoplačevalci za uradno razvojno pomoč. To pa se na to izpodkoplja prek takšnih dejanj. Tako da je to naš skupni interes, naša odgovornost do davkoprečevalcev. Zaradi tega bi morali biti še bolj zazeti na tem področju. Moram se zahvaliti vsem vam, kajti nisem se zavedal, da imajo ti tokavi tako velik vpliv. Gospod Deva. Najlepša hvala, hvala vsem govorcem, hvala tudi gospodu Boroku kot predsedniku odbora za zunanje zadeve in hvala gospej Lohbihler izpod odbora za človekove pravice. Za nas je to zelo pomembno vprašanje. Smo odbor za razvoj in že tretjič ali četrtič razpravljamo o tem vprašanju. Tudi gospa Žoli je že bila dejavna na tem področju. Takrat je bilo govora še o približno 800 milijardah eh, sredstev za celotni svet. In brez dvoma v Londonu sedaj skokovito narasejo cene nepremičnin, tudi za 20 odstotkov, naprimer. Tu gre tudi za dotok tujih sredstev. Sicer ne želim um, kazati s prstom, ampak menim, da morda kar dokajšen del uh, denarja prihaja iz uh, takšnih tokov iz Afrike. Tako da mislim, da je to težava za vse. Gre za generacijsko vprašanje, ki jo je bilo treba razrešiti. Če želimo torej povrniti 50 milijard eh, državam Afrike vsako leto in eh, če upoštevamo še, da je znesek uradne razvojne pomoči veliko manjši, vidimo, kako velik je znesek, ki ga je treba zagotoviti, če želimo zagotoviti blaginjo državljanov Afrike. Najlepša hvala torej, Vaša ekscelenca, za izvrstno delo, ki ga upravljate.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 Pomembno je sicer vedeti, koliko ljudi se izobražuje, potrebno pa je vedeti tudi, kakšno vrsto izobraževanja prejemajo, kako kakovostno je le to. Tako dobimo širšo sliko. V obdobju ciljev za leto po 2015 moramo cilje osnovati na ljudeh. To mora biti nov mejnik v prizadevanjih po letu 2015. Prav tako naj izpostavim vprašanje, ki ga je ta odbor veliko krat eh, obravnaval. Gre za mm, človekovo pravico dostopa do hrane. Trenutno. Povsod po svetu vidimo multinacionalna podjetja, naprimer v Afriki, o katerem smo pravkar govorili. In gre za multinacionalna podjetja, ki prihajajo ravno iz naših držav, držav Evropske unije ti se okvarjajo s prisvajanjem zemlje, bodi si zato, da bi gojili mm, živila ali pa da bi pridelovali biogoriva. Tudi v tem odboru smo slišali poročilo organizacije FAO, ki je poudarila, da če želimo nahraniti rastoče število prebivalstva, se je treba osredotočiti na kmetijstvo malega obsega, na kmetijstvo ekološke narave, zato da bi med drugim zagotovili tudi spoštovanje pravic lokalnih semenskih sort. Potem glede vprašanja, dostopa lokalnega prebivalstva do zemljišč. Treba je zaščititi njihovo pravico in um, zagotoviti spoštovanje njihovih uh, lastninskih pravic glede lokalne zemlje. Naslednje vprašanje se nanaša na, na prostorsko načrtovanje. To je povezano tudi z naravnimi nesrečami, naprimer posledice poplav so običajno povezane s pomankljivim načrtovanjem treba je zagotoviti tudi dovoljšna sredstva za lokalne skupnosti, treba je zaščititi mm, in podpreti tista območja sveta, tista redka območja, na katerih še ni cestne infrastrukture, naprimer. Treba je zaščititi avtohtono prebivalstvo. Izjiv je torej, da grožnje prihajajo tudi iz naslova trgovinskih sporazumov in naložbenih sporazumov. V okviru razvojne pomoči to vprašanje vse čas izpostavljamo, tudi v našem odboru. Trenutno se pogajamo o dveh trgovinskih eh, sporazumih in v prihodnosti se bomo pogajali o nadaljnih ko je govora o naložbenih sporozumih, se v razpravo običajno vključujejo klauzule glede reševanja sporov med donatorji in prejemniki. Kot bi dejali podjetniki, to storimo zato, da bi preprečili nekorektno porabo sredstev. To zahteva tudi spremembo uh, človekovih pravic, um, spremembo delovnopravne zakonodaje. Takšni naložbeni sporazumi, ki smo jih podpisali tudi z nekaterimi drugimi državami, se lahko uporabljajo za vzpostavitev. Uh, nacionalnih um, zakonodajnih okvirov, ki prispevajo k doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Potem naj omenim še vladavino prava in transparentnost. Transparentnost ne bi smela biti le cilj za posamezne vlade, morala bi biti cilj tudi za posamezna podjetja. Kajti, ko obtožujemo vlade v državah v razvoju, da so koruptivne in da se denar znajde na koncu v švitarskih bankah in v drugih davčnih oazah, se je treba zavedati, da takšne prakse izvajo pravzaprav tudi evropska podjetja in druge svetovne, mul svetovne multinacionalke. Tako da je treba zagotoviti ustrezno poročanje podjetij, zato da bi se borili proti vsem eh, razlogom za nezakonite finančne tokove, pranje denarja in podobno. O razvojnih telih tisočletja ne moremo spregovoriti brez razvojnega vidika. Torej, kako pomembno je zagotoviti ni cela sedem odstotkov eh, pomoči za uradno razvojno pomoč pomoč in nič cela 15 ali pa možnosti nič cela 2 odstotka BDP, ki bo namenjen predvsem najmanj razvitim državam. Pozitivni vidik pa je, da tudi zasebni sektor prispeva na tem področju. Gre za vprašanje, o katerem smo veliko krat razpravljali v okviru parlamenta in tu je relevantno tudi vprašanje davka na finančne transakcije. Naj se dotaknem še podnebnih sprememb in s tem zaključujem. Podnebne spremembe postajajo eden izmed eh, možnih nasprotnikov doseganja ciljev tisočletja. Predstavljajo izziv pri doseganju omenjenih ciljev. Tu ne gre samo za vidik eh, begunstva zaradi podnebnih sprememb. Gre za to, da nekatere najbolj revne države težko delujejo v luči tega in bodo težko dosegle razvojne cilje tisočletja. Pričakujemo, da bomo v prihodnosti priča še večjim dokazom tega. Treba je torej zagotoviti podporo najbolj marginalnim in revnim skupinam posod po svetu. In ne pozabimo, da ekstremno revščino najdemo predvsem v Indiji, ne samo v podsaharski Afriki. Treba se je torej osredotočiti na najbolj revne skupine, na najbolj marginalizirane, predvsem v šibkih državah. Prav tako to pomeni, da je treba sprejeti ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in eh, spoštovati cilj 50-odstotnega zniženja. Kot smo izpostavljali tudi v naših resolucijah, je treba do leta 2050 zmanjšati tudi izpuste topogrednih plinov za 95 odstotkov v primerjavi z ranjo iz leta 1990. Tako bomo imeli možnost, da zmanjšamo globalno segrevanje na največ dve stopinji. S, temi, s tem bi zaključil, poročilo se doda, dotika sicer še nadaljnih točk in eh, predsedojoči, kot ste dejali, je rok za vložitev Valentinovo, torej 14. februar. To bo priložnost, da boste pokazali nekoliko naklonjenosti, nekoliko ljubezni, za države, za katere bo doseganje razvojnih ciljev tisočletja pomenilo korenito spremembo vsakdanjika njihovih državljanov. Najlepša hvala, gospod Arzenis. Na voljo imamo zelo malo časa, ampak eh, predstavnike zunanje službe in komisije imamo na voljo. Prosim, Kristin Peran, da na kratko spregovori o svojem pogledu na zasedanje generalne skupščine in na doseganje razvojnih ciljev, pa tudi predstavnikov komisije prosim, da spregovori. Najlepša hvala predsedujoči, hvala parlamentu, da je zgodaj začel s pripravami na zasedanje. Jutri bomo tudi sami v svetu začeli z razpravami, pripravami. Hvala tudi za poročilo, kaj ti agenda po letu 2015 je ključnega pomena trenutnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, prav tako pa bo prednostna naloga v prihodnje skupščine. Sprejeli smo sklepe sveta v delovni skupini, v kateri tudi sama sodelujem zelo pomembno je, da dosežemo cilje in da zagotovimo uradno razvojno pomoč um, za najmanj razvite države. In v preteklem letu smo si ogledali tudi dodatna pravila glede finančnih zahtev v luči razvojnih ciljev. Glede agende po letu 2015 mislim, da je osnutek mnenja zelo dober in da je stališče parlamenta v samem poročilu zelo jasno. Treba se je osredotočiti na konkretne ukrepe, vendar pa obstajajo razlike med posameznimi cilji. Treba se je torej osredotočiti na pozitivne elemente, upoštevati pa tudi vrzeli. Treba je upoštevati, da države v konfliktih, um, države v težavah niso mogle dosegati razvojnih ciljev tisočletja. V ta okvir bi morali torej ugraditi boj proti revščini in trajnostni razvoj. Prav tako želimo upoštevati zagotavljanje trajnostnih družb, preprečevanje konfliktov, želimo se osredotočiti na vprašanje dobrega upravljanja, preglednosti, demokratičnosti institucij in vladavini prava. Tudi to je zelo pomembno. Prav tako želimo, da bo okvir osnovan na človekovih pravicah. Človekove pravice so vključene v celoten svežen in eh, tudi pravica žensk. Tu gre za oponemočenje žensk njihove pravice in zagotavljanje spoštovanja pravic za ženske in deklice. Ti pogoji že obstajajo, ven jih je treba izvajati. Hvala za vse elemente, ki ste jih izpostavili. Vse to bodo zagotovo ključne prednostne naloge na prihodnjem zasedanju generalne skupščine OZN. Najlepša hvala. In še predstavniki komisije. Dobro. Potem pa ne. Toliko zaenkrat. Oziroma, gospod Arsenic, bi radi še enkrat spregovorili. Ne? Naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 13. februar ob 5. popovdan, glasovanje pa bo potekalo 3. marca. Najlepša hvala. Bi še kdo kaj rad dodal podrazno? Ne? Kdo od poslancev? Ne, očitno sedaj govorim sam s seboj. Dobro. Najlepša hvala za vaša prizadevanja danes popoldan. Najlepša hvala tudi tolmačem. Naslednji sestanek odbora bo potekal v ponedeljek 3. marca od 3. popoldan do pol sedmih. Najlepša hvala.